sprememb. Želim zagotoviti, da imamo zavezano celotnega plenarnega zasedanja tej resoluciji. Predsedujoča, prekinjam. Grazie, eh, comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione. Hvala lepa. Prejeli smo predlog resolucije. Kot rečeno, bomo o tem glasovali jutri ob 11.30 in razprava je zaključena. Gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za izjavo sveta in komisije o vključevanju Črne gore v evropske integracije. V imenu sveta najprej dajem besedo državni sekretarki, gospe Gjuri. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, poslanke in poslanci. Jutri boste glasovali o resoluciji o vključevanju Črne Gore v evropske integracije. Evropski parlament mislim, da v tem postopku igra zelo pomembno vlogo, namreč pomembno vlogo, ko gre za zagotavljanje nadaljne odprtosti Evropske unije za vključevanje Črne Gore pa ne samo Črne Gore, temveč tudi vseh ostalih eh, kandidatk. Ta resolucija mislim, da odraža našo ozaveščenost, kar zadeva nadaljne integracije. Tudi svet se zauzema uh, eh, za vključevanje Črne Gore. 14. 14. decembra lani je Evropski svet sprejel ustrezni sklep, v katerem je povdaril, da je Evropska unija odločena še naprej podpirati širitev Evropske unije na Zahodnem Balkanu na podlagi izpolnjevanja ustreznih meril in eh, pogojev. Hvala za vaše delo, ki ste ga pri tem opravili in hvala, da ste s to odlično resolucijo prispevali k temu, da bi rezultate, ki smo jih v tem vključevanju Črne gore že dosegli, še eh, nadalje okrepili. Evropsko perspektivo za Črno goro smo veliko krat potrdili. Država je stabilna, odprta v Evropsko unijo in to velja za večino državljanov in političnih strank v Črni gori. Poleg tega v tej državi etnične skupine eh, dobro sodelujejo med seboj in to je velik prispevek k stabilnosti Balkana. V zadnjih 12 mesecih je Črna Gora oziroma smo v tem procesu dosegli veliko in to kaže tudi na to, da je evropska perspektiva gonilna sila v pristabilizaciji te regije. Zaradi tega mora Evropska unija spoštovati in eh, priznati napore držav v tej regiji, ki se želijo vključiti v Evropsko unijo. Na podlagi teh korakov lahko naredimo korak naprej pri vključevanju Črne gore v evropske integracije. V tem smislu zasedajo različne delegacije, ki se na različnih ravneh ukvarjajo s tem vprašanjem in To zlasti velja za akcijski načrt, ki ga je sprejela črnogorska vlada kot odziv na priporočila Evropske komisije. Tudi uporabljeno metodo lahko povdarimo kot dobro, namreč vlada Črne Gore je pred sprejemom tega akcijskega načrta vodila široka posvetovanja vseh političnih strank, pa tudi z civilno družbo. Na kratko pa naj omenim tiste področje, kjer je še treba narediti večji napredek. Evropska komisija je v svojem eh, poročilu iz lanskega leta omenila ta področja. Treba je še naprej eh, izvajati mm, reformo državne uprave, upravne zmogljivosti okrepiti, potem svobodo. Eh, medijev in izražanja je treba še povečati, pa tudi zagotoviti spoštovanje pravic eh, beguncev, tistih, ki so eh, v preteklosti zapustili Črnogoro, pa se želijo vanjo vrniti. Potem boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Tudi tukaj mora Črnogora narediti bistveno večji napredek kot do sedaj. Če želimo nadaljevati s tem procesom stabilizacije in priključevanja, če želimo eh, pogajanja pomakniti naprej, mora torej Črna Gora na naštetih področjih narediti napredek. Pa še to je potrebno, da eh, upošteva svoje zaveze, svoje obveznosti in da pri tem pokaže konkretne rezultate. Poslanke in poslavci, Črna Gora ima pomembno vlogo tudi v Eh, regionalnem sodelovanju, zlasti, ko gre za sodelovanje s sosedami. Tukaj pozdravljamo konstruktivno vlogo Črnegore, ki eh, se nanaša na razvoj dobro sosedskih odnosov in s tem v zvezi je treba povdariti tudi, da je Črnagora predsedojoča eh, v procesu jugo-vzhodnega pridruževanja. Balkana oziroma te regije Evropske unije. Tudi parlamentarne delegacije delujejo dobro in mislim, da so to nekateri zgledi, ki jih lahko samo še naprej razvijamo. Čestitam vsem, ki ste aktivno sodelovali pri pripravi te resolucije. Ne nazadnje, pa bi želela spodbuditi Črnogoro, črnogorske uh, organe in uh, odgovorne, da še naprej upoštevajo svoje interese in interese svojih državljanov v tem procesu vključevanja v Evropsko unijo. Hvala. Parola al komisarju Fjule. Zdaj pa imam besedo komisaru Fjule. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Čast mi je, da lahko nagovorim Evropski parlament v zvezi s procesom vključevanja Črne gore v evropske integracije. Čestitam poročevalcu za Črnogoro, gospodu Charlesu Tenaku in obenem sem hvaležen vsem, ki so sodelovali pri pripravi Parlament igra ključno vlogo pri procesu vključevanja. Se gre za skupno delovanje vseh institucij. Le tako lahko dosežemo več. Skupni napredek Črne gore pri izpolnjevanju kriterijev je bil izjemen. Vedno večji je tudi politični konsens v Črni gori. Država je zelo napredovala pri vzpostavitvi in pri reformi pravnega sistema. Zelo je zavezana tudi regionalnemu sodelovanju. Ima tudi dobro zgodovino strukturnih in gospodarskih reform in napreduje na vseh ključnih področjih. Sklep Evropskega sveta, da podeli Črni gori status kandidatke, pošilja jasen signal tej državi in še krepi kredibilnost Evropske unije in njene širitvene politike. Črna Gora je zdaj pred odločilnim korakom. Status kandidatke predstavlja velik izziv. Potrebni so konkretni rezultati za to, da bo Črna Gora lahko prešla na naslednjo stopnjo evropske integracije. Pripričan sem, da bo resolucija Evropskega parlamenta poslala pravo sporočilo Črni Gori in priznala pretekle dosežke, obenem pa izpostavila tudi visoka pričakovanja, da bo proces reform se še nadaljeval in sicer odločno in da bodo tudi vsi ključni izzivi na poti Črne gore do evropske integracije ustrezno opravljeni. Prejšnji teden se je sestal s premijejem. Zavezan je reformnemu procesu in je odločen, da bodo izpolnili ključne prednostne naloge, ki jih je izpostavila komisija v svojem mnenju. To je spodbudno. 17. februarja po javnih posvetovanjih civilno družbo in po pogovorjih s službami komisije je vlada sprijela akcijski načrt za izvajanje prednostnih nalog. Zdaj je nujno, da se osredotočijo na izvajanje, na implementacijo in da vzpostavijo dobre procese. Ključne prednostne naloge, ki jih izpostavlja naše mnenje, so pomembni izzivi, ki se jih lahko doseže. Potrebna pa je zavezanost vseh deležnikov v Črnigori. Prejšnje širitve so pokazale, kako pomembno je, da se lotimo teh političnih vprašanj, zlasti vprašanje 23 oziroma poglavje 23, že zgodaj v pogajalskem procesu. Črna gora se mora lotiti depolitizacije javne uprave, okrepiti mora neodvisnost pravosodja in učinkovito se mora boriti proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Vse to bo zagotovilo gladek potek pogajanj in vključitev v Evropsko unijo. Črnagora mora izboljšati tudi svoje volilne okvire v skladu s priporočili OECD-ja in zadevnih komisij. Tudi parlament se mora okrepiti evropske standarde je treba izpolnjevati tudi na področju človekovih pravic. To je bistveno, zlasti kar zadeva svobodo izražanja in odnosov s civilno družbo. Potrebna so nadaljna prizadevanja za krepitev politik proti diskriminaciji, politik za enako spolov in za učinkovito zaščito ranjivih skupin. Potrebne so trajnostne rešitve za razseljene osebe. Tudi druge pomankljivosti so bile ugotovljene v mnenju in v vašem predlogu resolucije. Tudi teh se je treba lotiti. Črnagora mora okrepiti svoje upravne zmogljivosti in izboljšati svoje priprave na številnih področjih pravnega reda Evropske unije. Prihodnost Črne gore je brez dvoma v Evropski uniji. Zato moramo odgovorno ravnati. Tudi mi. Kredibilnost in verodostojnost naše politike širitve temelji na spoštovanju držav, ki se želijo vključiti v Evropsko unijo in tudi na spoštovanju Evropske unije teh držav, ki se želijo vključiti v Evropsko unijo. V našem interesu je, da zagotovimo, da bo napredek Črne gore v smeri Evropske unije temeljil na trdnih dosežkih in konkretnih rezultatih. Rezultati Črne gore bodo letos ocenjeni v svežnju o širitvi oktobra letos. Komisija ugotavlja, da je Črna gora izpolnila potrebno stopnjo izpolnjevanja kriterijev za širitev, zlasti ko gre za sedem ključnih prednostnih nalog izpostavljenih v našem mnenju in lahko bomo priporočili odprtje pogajanj. Hvala lepa. Grazie, ora. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa govornik je v imenu političnih skupin, najprej ECR, gospod Tenok, dve minute in pol. Hvala lepa. Dvakrat sem obiskal Črnogoro v zadnjih 18 mesecih in to skupaj s kolegico Ibrisagič, zato da sem sam ocenil napredek te države v smeri najprej statusa kandidatke in potem članice Evropske unije. Name je naredil velik vtis to, kako so ta napredek in zavezanost vlade, zlasti Milo Čukanovič in Igo Lukšič, ki ga je nasledil, sta oba bila pragmatična in tudi odločena, da bosta vodila svojo državo v smeri članstva v Evropski uniji in NATO. Zdaj pa mora Črna Gora izpolniti pričakovanje Evropske unije. Vlada se mora lotiti sedmih ključnih prednostnih nalog, ki jih je že izpostavil komisar Füle in ti so zajeti v mnenju komisije. Zlasti gre za korupcijo, organiziran kriminal in treba je meriti njihov napredek. Veseli me, da je vlada prejšnji mesec sprejela akcijski načrt za to, da se bo soočila s temi zahtevami. Črna Gora je zdaj pripravljena na pogajanja z Evropsko unijo. Zanimivo pa je, zanima me, zakaj, črn, zakaj komisija ustraja pri tem časovnem razmiku med podelitvijo statusa kandidatke in začetkom oziroma odprtjem pogajanj. Še bolj pomembno pa je, da verjetno ne pošiljamo pozitivnega signala v Podgorico in tudi drugim državam, ki želijo dobiti status kandidatke. Če ne bomo poslali jasnega sporočila, verjetno ne bo tako jasne zavezanosti za vključevanje v Evropsko unijo. Črnogoro moramo ocenjevati samo na podlagi rezultatov, ne na podlagi domnev glede držav, ki so v njeni okolici. Črnogora je čudovita država, gospodarska rast je zelo dobra. Mirno se je ločila od Srbije in ni tako velikih verskih in etničnih sporov kot pri drugih državah. Mejni spor s Hrvaško pa upamo, da bo kmalo razrešen. Nedolgo nazaj je prišlo do ratifikacije pogodbe o izročanju in to je pomemben korak pri boju proti organiziranemu kriminalu. Gospodarstvo Črne Gore žal ni diversificirano, predvsem Gre za turistično industrijo in imajo eno talilnico aluminija. Po mojem mnenju moramo ostati optimistični. Gre za dobro zgodbo na Zahodnem Balkanu. Hvala lepa. Hvala za ELS, gospa Ibrigi Sakič, dve minuti. Tak, tre urforane. E- Hvala, gospa predsedujoča. Kot poročevalka v Senci za Črnogoro se zahvaljujem gospodu Taneku za zelo dobro sodelovanje in za dobro navteženo poročilo. Želim spodbuditi kolege, da podprejo to poročilo jutri. Naj poudarim, da sem zelo naklonjena sklepom Evropskega sveta z decembra lani. Veseli me, da je dobila Črna Gora status kandidatke. Še enkrat pa moramo povdariti, da ne smemo pozabiti na cilje, ki si jih je Črna Gora zastavila in, jih, in na zahteve Evropske unije. Črna Gora je naredila veliko korakov naprej. Danes smo slišali po besedah sveta, da na Črno goro gledamo kot na zgodbo o uspehu. Podobno kot je rekel gospod Tenok, pa mislim, da je škoda, da še vedno nismo odprli pogajen. Komisija mora se prizadevati za čim hitrejše odprtje pogajen in določiti datum za to. Jasno je, da je treba nadaljevati z reformnim procesom, zlasti v pravosodju. in tudi v javni upravi. Prednostne naloge, ki jih postavlja komisija, je treba obravnavati. Že doslej pa so izvedli kar nekaj dobrih reform. S tem smo lahko zadovoljni. Tukaj na plenarnem zasedanju je tudi ambasador Črnegore in veseli me, da lahko pozdravimo ne samo ambasadorje Črne Gore, ampak predstavnike Črne Gore v tej dvorani. Hvala lepa. Grazie per il gruppo SD, l'onorevole. Hvala za socialiste in de demokrate, gospod Farm. Eh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala gospodu Tajnaku za zelo konstruktivno sodelovanje. Veseli nas, da lahko zdaj Črnagora stopi na pot v smeri Evropske unije. Ampak postopek pogajanj moramo začeti čim prej. Sveda mora Črnagora izpolniti zahteve in kriterije, ki jih postavlja Evropska unija. Ampak status kandidatke jasno izraža, da je se država zvezala temu, da bo imela prihodnost v Evropski uniji. Črna Gora lahko pokaže, kako se to naredi, tako da bodo tudi druge države to vedele in to je pomembno za stabilnost v tej regiji. Črna Gora je majhna in mirna država, ki tesno sodeluje s sosednjimi državami in ima dobre odnose z njimi. V dobrem položaju je, da začne pogajanje za članstvo. Pomembne pa so številne reforme. Treba je zagotoviti res delujočo pravno državo, še vedno pa je veliko korupcije in organiziranega kriminala. Zagotoviti moramo tudi to, da bo Črna Gora izboljšala stanje povezano z ženskami in da bo zagotovila temeljne pravice zaposlenih za manjšine in da bo razvila tudi civilno družbo. Ne smemo pozabiti, da so vsi ti dejavniki odločilnega pomena za prihodnja pogajanja. Pozdravljam torej. Črno goro kot članico Evropske unije čim prej. Hvala lepa. Per il... Hvala za Alde, gospod Weigl, minuta in pol. Grazie, prezidente. Hvala lepa gospodu Tanoku za poročilo in za dobro sodelovanje pri njegovem ustvarjanju če si želimo s sprejemom resolucije o črni gori obnoviti načelno odločenost da se bo proces širitve evropske unije nadaljeval in da bo prav vsem državam našega kontinenta omogočeno da se razvijajo v članstvu v uniji potem moramo najprej črni gori nato pa tudi srbiji makedoniji bosni in hercegovini in albaniji tudi turčiji seveda zagotoviti kontinuiteto naslednjih korakov. za črno goro bi to pomenilo da dodelitvi statusa kandidatke in načelnemu sklepu o začetku pogajanj sledi tudi dejanski začetek pogajanj medtem čaka vlado črne gore še veliko dela na harmoniziranju pravnega sistema usposabljanju administrativnih kapacitet. boj proti korupciji v vseh njenih raznovrstnih oblikah se mora nadaljevati in rezultirati v obsodbah tistih ki v tem sodelujejo. zagotavljanje enakopravnosti in spoštovanja žensk ni naloga ki bi jo izpostavili samo na današnji dan. svoboda izražanja neodvisnost medijev in zaščita vseh manjšin sodi k vrednotam ki jih mora kandidatka za članstvo v evropski uniji brezpogojno spoštovati. mlada črnogorska demokracija mora zagotoviti ustrezno vidno mesto v družbi nevladnim organizacijam. gospod komisar rad bi vas opozoril na neko željo ki sem jo slišal ko sem se mudil v črni gori v pogovorih s tamkajšnjimi politiki. E, pomembno je da se odnosi črne gore in srbije razvijajo brez poskusa srbije vplivati na razvoj sosednje države preko etničnih srbskih strank. takšna šola je v preteklosti jugovzhodne evrope že naredila precej škode hvala za zelene. Gospa Luneček. Hvala za besedo. Tudi jaz se želim zahvaliti gospodu Tenaku za dobro in uravnoteženo poročilo. Veseli me, da smo našli konsens in veseli me, da smo ločili eh, status kandidatke od odpiranja pogajanj. Ampak podobno kot predhodni govorniki se tudi jaz želim, da bi Črnagora čim prej začela s pogajanji. Upam, da ne bomo čakali na to predolgo. Upam, da bomo še letos na, naredili korak naprej, najkasneje ob letnem poročilu komisije. Črnagora je veliko dosegla, še veliko pa je skrbi. To področje so boj proti korupciji, proti diskriminaciji in organiziran kriminal. V tem poročilu se zahteva od državnih organov, da ne, ne pritiskajo na nevladne organizacije in na tiste, ki preizkujejo korupcijo in organiziran kriminal. Imeti, imeli naj bi proste roke pri tem, zato da pridemo do družbe, kjer ne bo korupcije in organiziranega kriminala. Drug vidik je boj proti diskriminaciji. Še vedno je veliko skupin, naprimer Romi in eh, druge skupine. V ustavi se Črna Gora izraža kot ekološka država. Res je, to država, ki ima čudovite plaže, čudovite gore in Tudi zato je treba zagotoviti transparenten napredek tudi pri okoljskem ocenjevanju. Kajti zagotoviti moramo, da ta čudovita država ne bo uničena. Vključiti je treba civilno družbo v transparentne procese, tudi v okoljska vprašanja. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa pojdimo naprej z drugimi govorniki, vas pa prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Besedo ima gospod Šeplin za minuto in pol. Uh, you, Hvala lepa, predsedojoča, državna sekretarka, gospod komisar. Strinjam se s tem, kar je bilo že povedano. Namreč, da je Črna Gora naredila res veliko v smeri vključitve, kljub temu, da je nekoliko slabše začela kot eh, druge nekdanje jugoslovanske države se je morala soočiti seveda potem z krizo po pacu komunizma in tako naprej. In eh, to ni bila lahka naloga in nekatere od negativnih posledic so preživele pravzaprav v, tudi v novem sistemu. V vodstvu je sedaj mlada elita, ki je zavezana evropski poti in to bo zagotovo pomagalo tudi drugim državam, tudi, tudi Srbiji, ki je tu soseda. Veliko stvari, s katerimi se morajo te države ukvarjati, slabo razvita uprava, korupcija, kriminaliteta in tako naprej. Zdravilo Za vse to je seveda v političnem, ekonomskem, ustreznem pravosodnem sistemu, vse to pa bo zahtevalo veliko naporov vodstva Črne Gore, na kar mora biti pripravljeno. In sicer tu mora biti pripravljeno tudi na aktivno in pasivni odpor tistih, ki so proti takšnemu razvoju. Vse države na tem območju so se soočile s podobnimi zadevami in seveda njihova odločenost tukaj bo pomembna tudi pomembno bo javno mnenje, kar bo pa vse skupaj zagotovilo možen uspeh Črne gore na poti proti Evropski uniji. Grazie, la parola. Hvala lepa. Besedo ima gospa Flašikova Benova za minuto in pol. Vam pekne, pani Hvala lepa, gospa predsedojoča, komisar, spoštovani kolegi. Kar se tiče napredka pri vključevanju v evropske integracije, je to zelo pomembna zadeva za Črno goro gre po, za pomembno reč tudi v zvezi z njeno ekonomijo, dosegla je že neko makroekonomsko stabilnost in zdaj gre naprej tudi v smeri meril, kebenhavnskih meril in seveda vsega tega, kar od nje zahteva svet. Tu bo treba narediti še veliko, kar se tiče pravne države, kar se tiče reforme pravosodja in zaradi tega mora država nadaljevati tudi boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Dobro bi bilo tudi, da bi se razvila reforma javne uprave, da bi se okrepila vloga parlamenta. Podariti je treba svobodo govora, svobodo eh, medijev, civilna družba mora, biti, mora imeti zagotovljene pravice, hkrati pa je treba zmanjšati diskriminacijo in po, izboljšati poveč, eh, zaščito manjšin, romov in drugih skupin. Vse to so nujni pogoji za uspešen integracijski proces. Spoštovani kolegi, gospod komisar Črnagora ima še kar nekaj poti pred sabo za to, da bo izpolnila vsa ta merila, da se bo lahko vključila v Evropsko unijo in zaradi tega uh, mora mi, moramo resno imati ta status države kandidatke in upamo, da bo država uspela. Hvala. Grazie, la parola. Hvala lepa. Besedo ima gospod Kukan za minuto in pol. You, Hvala, gospod predsedojoča, gospod komisar, gospod državna sekretarka, spoštovani kolegi. Najprej naj se zahvalim in čestitam, resnično čestitam poročevalcu gospodu Tenoku za izjemno poročilo, za zelo dobro pripravljeno poročilo v zvezi oziroma za dobro pripravljen predlog resolucije. Črna Gora je resnično dobro napredovala pri integracijskem procesu Država je odigrala konstruktivno vlogo, tudi kar se tiče regionalne stabilnosti in je na dobri poti, kar je bilo pot, potrjeno tudi lani, ko je dobila status države kandidatke. Upam, da bo zagotovila, da bodo tudi ostali kriteriji, kar se tiče integracije, izpolnjeni, čim prej izpolnjeni, zaradi tega, da se bodo lahko začela pristopna pogajanja. Dokler se to ne zgodi, mora črnogorska vlada resnično delati veliko na ključnih področjih, ki so jasno opredeljena in naj jih nekaj naštejem na hitro. Pravna država, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, zakonodaja o volitvah, krepitev vloge, nadzorne vloge parlamenta nad vlado in večja vključitev civilne družbe v delovanje celotne družbe, eh, eh, sodelovanje z vlado. Prav tako je treba krepiti nadaljnjo vlogo pravosodja, še posebej, kar se tiče korupcije, ki dejansko spodkopava eh, osnove države, ki, ki je eh, nasprotna socialnemu in ekonomskemu razvoju. In končno, naj povem, da sem zelo vesel, da ko vidim, da se Črna Gora giblje v pravi smeri integracijskega procesa in da v tem kontekstu upam, da se bo svet odločil, da začne pogajanja resnično čim hitreje. Hvala. Hvala. Zdaj pa beseda gospodu Talerju za minuto. Hvala, predsedujoči. Spoštovano mađarsko predsedstvo, gospod komisar File. Rad bi čestital gospodu poročevalcu Charlesu Tenoku za dosežek, ki ga predstavlja resolucija o Črni gori, o kateri bomo jutri glasovali. Črna gora je veliko upanje, upanje za proces širitve Evropske unije na Zahodni Balkan to je država in družba ki nima objektivnih problemov ki bi ji preprečevali da stori to kar je potrebno za članstvo v evropski uniji. te sreče nimata sosedi bosna in hercegovina in makedonija. sedem ključnih prioritet evropske komisije je jasnih in predlagam da se jih vlada premierja igorja lukšiča odločno loti ter na ta način odpre pogajanja za polnopravno članstvo črne gore pri tem naj se vlada opre na civilno družbo črne gore na kritične intelektualce na nevladine organizacije kritiki niso sovražniki črne gore kritični mediji niso sovražniki oni so bogastvo črne gore ključna pa je seveda bitka s korupcijo in organiziranim kriminalom naj verja naj velja črnogorska pesem crna gora je smalena ali je častna i poštena hvala lepa Grazie, la... Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospod Basesko, gospa Basesko za minuto in pol. Regione... Gospa predsedojoča, spoštovani kolegi, stabilnost na Zahodnem Balkanu bo toliko resnejša, močnejša, če bo Evropska komisija začela imati državo, eh, eh, Črnogoro kot eh, resnično državo kandidatko. Treba je seveda izpolniti Kövenhanska merila v celoti, če želi država pristopiti k Evropski uniji. Čeprav je naredila nekaj napredka, pa vlada Črne Gore še vedno mora delati na reformah v temeljnih sektorjih, na temeljnih področjih. Komisija je že povdarila eh, vprašanja korupcije, ki se, eh, področja, ki se poslabšuje, potem davke in tako naprej. Torej, treba je oblikovati ustrezne strukture za boj proti tem težavam. Po drugi strani, kar se tiče pravic, Eh, manjšin, predvsem Romov, niso jasno zapisane in opredeljene v zakonskem besedilu in status manjšin v ustavi in pa njihov opis pravic teh manjšin, vse to uh, bi bili pozitivni znaki, kar se tiče vključevanja Evrops v Evropsko unijo. Potem Črna Gora se govori se o ekologiji, o okoljevarstvu. Seveda Evropska unija si želi zaščititi okolje in tukaj bi rada povdarili, da eh, pretirani turizem lahko ima zelo negativne posledice, ki bi lahko tudi vplivali na daljša pogajanja za pristop Črne Gore k Evropski uniji. In končno še, kar se tiče torej evropske perspektive, mora ta eh, pri pomoči tudi k evropinim eh, naporom, da se sooči za svojo preteklost. Hvala. E Hvala lepa. Sledi gospod Tabajdi za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa državna sekretarka, gospod komisar, zelo me veseli, da se je mačarsko predsedstvo odločilo, da bo prednost na tema njihovega delovanja širitev Evropske unije na Balkan. Seveda moramo za to narediti vse, kar je potrebno, da se bodo pogajanja tudi začela. Kolegice in kolegi so že povdarili, da je vstop države iz Zahodnega Balkana eh, lahko dober korak naprej vendar ključne vprašanje so sosedski odnosi in tukaj mislim, da se je Črna Gora dobro odrezala s sosedami, naprimer s Hrvaško je sklenila eh, sporazum o sodelovanju, ker zadeva obravnavo in ravnanje z manjšinami, je tukaj tudi Črna Gora dosegla korak naprej. In Vsekakor pa je treba še izboljšati volilno zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Začnimo s postopkom CashDI. Imamo sedem prijavljenih govornikov. Vsi boste lahko govorili, ampak resnično po eni minuti vam bom izklopila mikrofon. Najprej ima besedo gospod Kozlovski. Dziękuję, pani przewodnicząca. Na wstępie chciałbym pogratulować hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj čestitam Črni Gori, ker je pridobila član, eh, status države kandidatke. Namreč politični dialog z evropskimi inštitucijami je zelo napredoval, čeprav ni tu dolge zgodovine eh, zavezanosti Črne Gore. Eh, v to smeri, torej tu so resnično pripravljeni izpeljati reforme, kar se tiče tudi bolonskega procesa in tako naprej. Ampak kot pravi komisija, eh, kaže, da prihaja do velikih odstopanj, kar se tiče možnosti, ko govorimo recimo o zaposlenosti oziroma nezaposlenosti. Črna gora se mora torej potruditi, da bo zagotovila vsem plastem prebivalstva, vsem razredom ustrezno vključenost, socialno vključenost, ustrezno izobraževanje, zaradi tega, da bodo državljani resnično prišli do ustreznega znanja in na ta način lahko sodelovanje na trgu dela. Hvala. Hvala, gospod Cenke. Bardzo chciałem podziękować pani przewodniczącej. Ta... Rad bi se zahvalil za to poročilo. Namreč vidimo, da Črna Gora danes je v položaju, ki je vedno bolj primeren za vključitev v Evropsko unijo, kar je pomembno za Črnogoro, zagotovo, ampak rad bi pritegnil vašo pozornost na naslednjemu dejstvu. To je pomembno tudi z stališča uh, Evrope, oziroma tu je ima, to ima evropsko razsežnost, ki kaže, da je Evropska unija, da so načela vrednote Evropske unije vedno še, da so zanimive, da pritegnejo zanimanje. In potem še druga razsežnost, ki je povezana z Balkanom, namreč govori o tem, da druge države na Balkanu lahko zdaj vidijo, po kakšni poti lahko in morajo iti. Seveda gre za težko pot, za trnovo pot, ampak je pot, po kateri je mogoče iti. Moje vprašanje pa je naslednje, gospod komisar, ali nam lahko poveste, kakšna je časovnica za pristop Črne gore k Evropski uniji? Hvala lepa. Hvala. Besedo ima gospod Tokaš. Grazia. As a citizen of Romania. Kot romunski državljan verjamem, da je naša družba, ki bo multietična in tako naprej, zelo pomembna, da tu seveda, ki, ki bo osnovana na mirnem sožitju in tako naprej. Pozdravljam napore Črne gore, da se uskladi z kevenhamskimi merili, kar se tiče stabilnosti institucij, da zagotovi demokracijo in da se podredi oziroma da prevzame mednarodne standarde. Črna Gora je demokracija, ustavna demokracija, ki je zavezana pravni državi, človekovim pravicam in seveda zaščiti manjšin. Toda, Še vedno je kar precej vrzeli pri izvajanju njene zakonodaje. Korupcija ostaja izjemno močna, organizirani, organizirani kriminal je ravno tako velik problem in obstajajo še veliki pomisleki in skrbi. Govornik je bil prekinjen. Mistake in the apparatus prišlo je do majhne napakice pri mojem mikrofonu, torej spodbujam Črnogoro naj nadaljuje s tem konstruktivnim pristopom, z regionalnim sodelovanjem in da krepi dvostranske odnose z sosednjimi državami. Grazie la parola all'onorevole Nevidalova. Hvala, gospa Nevidalova, za minuto. Grazie, prezidente. Minulotižňová návšteva pána komisára Fileho dokazuje... Hvala lepa. Gospod komisar Füle je povedal, da je zavezanost Črne Gore integracijskim procesom zelo resnična in globoka in to je najboljši način za njihovo pot in za socialne in politične spremembe. Vse to, kar se je dogajalo v prejšnjih letih, je bilo zelo pozitivno, ne le za Evropsko unijo, ampak, unijo, ampak tudi je to dober znak drugim državam v tem območju. Napredek so opazili tudi Združeni narodi, videli smo to v poročilu o Črnigori in eh, seveda tam se govori o tem, da lahko Črnagora eh, izpolni tudi tisočletne cilje. Ko so bili v Bruslu pred časom predstavniki Črnegore, so povedali, da so njihove ključne prioritete članstvo v Evropski uniji in v NATO. Mislim, da gre za zelo pomembne naloge, za zelo pomembne cilje, ki jih seveda podpiramo za to, da bo Evropa, eh, Črna Gora čim prej postala članica Evropske unije. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Baldassare. Gospod Baldassare. Egregio commissario, colleghi e colleghi. Spoštovani kolegi, gospod komisar. Dobri rezultati, o katerih govorimo vse čas v zvezi z Črnogoro, eh, pa vendarle pušča še nekaj pričakovanj, namreč posebej, kar se tiče ustreznega razvoja demokratičnega sistema in ustrezne pravne države. In kljub napredku, ki ga je Črnagora naredila, eh, potre so potrebne še reforme pravosodne, eh, torej eh, zakonske zakonodaje, potem pa so tu še druga področja, naprimer potreba po tem, da se zagotovi transparentnost in zanesljivost pravosodnega sistema. Ta mora biti resnično neodvisen, ta se ne sme mešati, tu ne sme biti vplivov politike in zaradi tega je to resnično nujno, da bodo izpolnjena vsa merila, kar se tiče torej sodnikov in uh, eh, toživcev vse to mora biti uh, uh, ločeno od delovanja v parlamentu, v vladi. Govornik je bil prekinjen. Besedo ima gospod Kret, gospa Kretu. Montenegro a statutului de țară candidat. Ko govorimo o Črnigori kot državi kandidatki, gre za rezultat politike odprtih vrat ki je imela res, resnično pozitivne učinke, ne le za Črnogorijo, ampak za celoten Zahodni Balkan. Črna Gora je na začetku poti, ki ne bo lahka, eh, ima pa dobro časovnico in eh, lahko si eh, zagotovi tudi podporo in pomoč držav iz sosedstva. Pomembno je, da bo tukaj ustrezen odnos do sosedstva in do pristopnega postopka ko govorimo tukaj o nekdanji Jugoslaviji, o teh državah, je seveda pomembno, da se vse te države povežejo v Evropsko unijo, kar bo pomenilo konec nasilne preteklosti in zgodovine. Tukaj želim Črnigori veliko uspeha na tej poti in se veselim njene pridružitve Evropski uniji. Hvala. Grazie, ultimo intervento, l'onorevole Münzer. Gospod Münzer. Hvala, gospa predsedujoča z liberalizacijo vizumskega režima za Srbijo, eh, Črnogoro in Makedonijo je bilo pričakovati, da bodo turisti izkoristili to možnost, eh, ampak žal eh, so to možnost izkoristili samo begunci. Mislim, da zaradi tega moramo povdariti v stikih s črnogorskimi oblastmi, da olajšave pri izdaji vizumov niso namenjene te vrste prebivalcem. Zlasti eh, pa gre tukaj za problem nekaterih eh, organiziranih združb, ki pomagajo eh, pri poti takšnim beguncem, ki iščejo delo in želijo tudi potem prebivati v Evropi. Prihodnost mora biti v državah, eh, kot je sama Črnagora, ne pa, da bomo sedaj spodbujali tok eh, priseljencev iz Črne Gore v Evropsko unijo. Zagotavljati moramo tudi, da bo, ko gre za pravosodje, boj proti korupciji, varstvo manjšin in tako naprej, Črna Gora resnično spoštovala načela Evropske unije. Hvala. Grazie, Hvala lepa, besedo pa ima zdaj komisar Füle. Ta pogovor se je izkazal oziroma razprava se je izkazala kot produktivna in potrjuje naslednje korake za Črnogoro, ki seveda mora napredovati na svoji poti proti Evropski uniji. Kot je bilo že povedano v predlogu resolucije, o katerem se danes pogovarjamo in v mnenju komisije iz novembra lani, je Črnagora dosegla veliko pri tem pa vendarle mora seveda doseči še marsikaj. Država je zdaj v odločilni fazi, nekateri oprejemljivi rezultati bodo potrebni, zato da bo Črnogora, Črnogora resnično lahko šla k naslednji fazi evropske integracije. Zagon, do katere je prišlo z statusom, podelitvijo statusa kandidatke, ne sme, tega ne smemo izgubiti, reforme se morajo nadaljevati, odločno nadaljevati in cilji so tukaj seveda jasni. Na strani Črne Gore je, da izpolni prednostne zahteve in ko bo sposobna in pripravljena začeti pogajanja, se bo to zgodilo. Hitrost tega dogajanja, hitrost poti proti evropski integraciji je sveda odvisna od nje same. In zaradi tega tukaj, smo tukaj nekoliki, uh, uh, nekoliko v dvomih, kako predstaviti koledar tega procesa. Sem pa prepričan, da bodo z našo pomočjo, seveda pa predvsem z svojo zavzetostjo, zavzetostjo ljudi, državljanov, da lahko Črnagora resnično napreduje na poti k pridružitvi Evropski uniji. Hvala lepa. Grazie, kom... Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj dajem besedo državni sekretarki, gospej Gjeri. Hvala, gospa predsedujoča spoštovani komisar, poslanke in poslanci. Najprej bi se vam želela zahvaliti za to zelo plodno izmenjavo mnen, ki smo ji danes popovdne bili priča. Lepo je videti, da Evropski parlament še vedno in še naprej uh, sodeluje z vsemi ostalimi, ko gre za evropske integracije. Zaskrbljenost in naloge, o katerih ste govorili, to vam lahko zagotovim, so na dnevnem redu vseh evropskih inštitucij, ko gre za vključevanje Črne gore v evropske integracije. Vprašanje pa se je pojavilo, kaj se je dogajalo ali zakaj je toliko časa preteklo od trenutka, ko je dobila Črna Gora uradno status kandidatke in začetkom pogajanj. Komisar mislim, da je to že omenil in tudi sama sem v svojem uvodu to opisala. Namreč komisija je oblikovala določene pogoje, ki jih mora Črna Gora izpolniti. Sedem takšnih pogojev je bolj konkretno rečeno naprimer pravna država, boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji in še nekaj drugih takšnih pogojev je. In komisija bo ocenjevala, v kolikšni meri je Črna Gora izpolnila te pogoje in verjetno bomo v letošnjem letu se lahko odločili o tem, ali se uradno pogajanja začnejo ali ne. Še enkrat se vam torej zahvaljujem za to razpravo. Prepričana sem, da je pokazala in dokazala, da je Evropski parlament pripravljen poslati pozitivni signal Zahodnemu Balganu. Signal oziroma sporočilo, ki kaže na to, da želimo nadaljevati sa širitvijo Evropske unije in da mora ta proces biti avtentičen. To pomeni, da želi Evropska unija z vsemi državami v tej regiji zagotoviti evropsko perspektivo, seveda pod določenimi pogoji. Začetek eh, pogajanj, to pomeni začetek pogajanj za vstop s Srbijo, to pomeni tudi ocenjevanje sedanjega položaja s strani komisije. To pa istočasno pomeni tudi to, da mora Hrvaška še opraviti nekaj stvari, da bodo lahko eh, pogajanja uspešno zaključena za Hrvaško, more biti do konca našega predsedovanja. Vsekakor pa morajo vse te države uh, biti prave, uh, dostojne um, sosede in bodoče članice Evropske unije, s tem, da izpolnijo pogoje, ki smo jim jih zastavili. Hvala. Dobila sem eh, predlog resolucije in s tem zaključujemo to razpravo. Glasovanje o resoluciji bo potekalo jutri ob, des, ob 11.30 uri.